Benissimo. Bene. Cari colleghi, abbiamo aspettato qualche minuto, ma... Dragi colleghi, počakali smo nekaj minut. Mislim pa, da ne smemo uh, več čakati, kaj ti minister, podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve Belgije, Steven Van Aker, je že tukaj z nami. V našem odboru za zunanje zadeve z veseljem pozdravljamo našega sogovornika. Govorili bomo o strategiji Evropske unije za širitev. To je ena izmed tem, ki je po Lizbonski pogodbi nekoliko spremenila zadeve. To je vsekakor pomembno poglavje zunanje politike in Eh, še vedno je to v pristojnosti predsedujoče države. Zaradi tega je zelo ustrezno, da se danes o tem pogovarjamo z vami. Pred nekaj dnevi sem se sestal z komisarjem Fülejem, ki je orisal um, usmerjenost in delegirane akte in torej Povedati moram naslednje. Komisija je razložila svoja priporočila, sedaj mora svet um, podati svoje mnenje in dati komisiji mandat, preden se začnejo pogajanja. Mi seveda spremljamo um, priporočila, kar nekaj scenarijev je, nekaj držav kandidatk in potem so nekatere države pa im, imajo pred seboj še kar nekaj ovir, ki jih morajo premagati. Druge države so pa bližje Evropski uniji. Zelo zanimivo bo sedaj slišati, kaj meni o tem svet. Predajam vam besedo, potem pa bo sledila razprava s kolegi. Gospod minister, izvolite. Najlepša hvala, Spoštovani poslanci, veliko veselje mi je, da sem danes tukaj z vami in da se lahko z vami pogovorim o procesu, ki je vedno bil sama srčika združevanja Evropske unije. To je širitev. Ponavadi tista država, ki predseduje v drugem delu leta, eh, posveti tem, temi več časa, zaradi tega, ker je ponavadi december tisti del leta, ko Eh, države članice pripravijo letno oceno na podlagi, eh, letno oceno stanje na podlagi širitenega poročila komisije. To bomo naredili čez 14 eh, dni in sicer 14. decembra v Bruslju. Prav zredi tega velja enako tudi za leto 2010. Belgijsko predsedstvo se zaveda svoje odgovornosti. Tako smo že zelo zgodaj opredelili eh, proces širitve kot en od naših prednostnih nalog. Od 1. julija potem takem se ukvarjam s širitvijo kot pošten posrednik eh, do eh, devetih kandidatk in potencijalnih kandidatk, pa tudi do 27 držav članic. Pošten sem eh, tako do kandidat kot do potencialnih kandidatk. Čeprav je res, da je hitrost integracije močno odvisna od eh, zasluge posamezne države članice v skladu z oceno komisije. Zato je bila za me vloga ta, da eh, sem tudi pošten glede pričakovanj. Kar zadeva. Uh, delovanja v smeri 27 eh, držav članic. 14. decembra bo jasno, kje smo, kakšni bi morali biti naslednji koraki. In eh, sam kot minister, ki je odgovoren za eh, svet za splošne zadeve in zunanje zadeve, bom jasno povedal, je, kakšen je pomen in urgentnost sodelovanja z državami kandidatkami in uh, priporočil v zvezi z njimi. Pri tem ne smemo eh, pozabiti, da je širitev moč, eh, globoko politična zadeva. Od leta 1973 do 2007 eh, se je Evropa širi, širila kar šestkrat. Vendar pa so bile, bili pogoji zelo drugačni na podlagi zgodovinskega ozadja in e, same države članice in tudi na podlagi kandidatka potencijala Evropske unije. Danes morajo kandidatke sprijeti več kot tisoč, eh, kot 150 tisoč strani zakonodaje, preden eh, lahko postanejo članice naše unije. Na to seveda vpliva tudi to, da je za nami eh, sedaj tudi prva obletnica Lizbonske pogodbe, kar pomeni, da se lahko širitve lotimo tudi eh, eh, skozi to prizmo. Dobro je tudi, da prepoznamo, v kakšnih okoliščinah potekajo pogajanja. Dejstvo je, da živimo v zelo težkih gospodarskih časih. E, nekateri so mnenja, da je bila to največja gospodarska kriza po letu 1999. E, pri nas e, velja negotovost, podobno velja tudi za države kandidatke, od katerih zahtevamo držke gospodarske reforme. To naj bi vplivalo tudi na proces širitve, ampak kot je pokazal zadnji van širitev, ni res le, da je to eh, dobro za države kandidatke, ki postanejo članice, kar jim omogoči dostop do enega največjih eh, trgov na svetu. Podobno velja tudi za drž že obstoječe države članice, eh, kar zadeva njihovo konkurenčnost in druge aspekte. Države eh, kandidatke obenem dejansko aktivno prispevajo k doseganju ciljev eh, Evropske strategije 2020. Eh, obenem tudi krepijo notranji trg, na katerem lahko napredujejo in cvetijo naša podjetja. Obenem je to pomembno tudi za vprašanje varnosti, saj Eh, obstajajo danes eh, transnacionalne mreže organiziranega kapitala. Zaradi tega eh, države članice in države kandidatke močno prispevajo k vladavini prava in močno prispevajo k varnosti Evropske unije, saj delajo aktivno na tem področju. Vendar mogoče to dolgoročno ne bo dovolj za to, da bi uh, splošno publiko prepričali o koristi širjenja, zaradi tega, ker se vsi bojijo globalizacije in tudi paca. Uh, gospodarstva. Zaradi tega potrebujemo podporo. Pri tem sta ključnega pomena dva elementa. Uh, tako kot je, če si pogledamo širito, kot je bila opisana 2006. Prvič je dejstvo, da ne moremo jemati mnenja javnosti kot samo posebej umevnega. Tega, zato moramo uporabiti vse komunikacijske priložnosti, da lahko obrazložimo, kakšne so prednostni širitvenega procesa. Drugič, vsi, ki pri tem sodelujejo, morajo poskrbeti, da je celoten proces in postopek virodostojen. To pomeni, da tudi tudi eh, nagradimo državo kandidatko za napredek eh, na poti do Evropske unije, pri čemer se ne smemo utikati v bilateralne vprašanje zona in njihovih eh, obveznosti do Evropske unije. Obenem to pomeni, da lahko država kandidatka postane članica, ko je v celoti pripravljena na to, da bo nosila breme članstva Evropske unije. To pomeni, da se, da se države eh, kandidatke morajo zadrževati pred željo potem, da bi obljubljale svojim državljanom preveč od članstva. Obenem pa moramo tudi spodbujati regionalno sodelovanje. Res je, včasih, lahko, eh, včasih eh, nam lahko pri tem pomaga, če hitro rešimo bilateralna sporna vprašanja. V vseh teh letih se je jasno pokazalo, da je, eh, da je treba se vedno vračati k zavezam vezanih na širito iz leta 2006. Zaradi tega, ker je to bil proces, ki je združil precejšen del evropske družine. Zaradi tega je treba tukaj eh, tudi upoštevati liberalizacijo vizumskega režima v Zahodnem eh, Bolgano, zaradi tega, ker je tukaj jasno pokazano, kako strogim izvajanjem določene politike lahko koristimo vsem. Obenem pa tudi jasno povemo, kaj pravzaprav postopek vsebuje. Sedaj pa dovolite, da si skupaj pogledamo, kakšen je napredek dosežen v zadnjih 12 mesecih strani uh, Eh, devetih držav član, eh, kandidatk in eh, potencijalnih držav kandidatk. Stališča evropske perspektive. Dovolite mi, da začnem z mnenjem komisije o. Um, Prošnji za članstvo strani Črne Gore in Albanije. V obeh primerjih komisija prepoznava, da je prišlo do pozitivnih razvojnih dogodkov, priporoča pa, da bi se uh, naj pristopna pogajanja začela, ko bodo izpolnjene zahteve iz Lisbonske eh, pogodbe. V primeru eh, Črne Gore komisija priporoča, da svet eh, decembra meseca podeli status države kandidatke. Kar zadeva začetek pogajanj, je pa to odvisno od razvoja na podlagi pretih eh, primarjalnih kazalcev in sicer sodne reforme, eh, svobode medijev, boja proti korupciji, boja proti organiziranemu kriminalu in eh, spremljena vladavina prava. prava. V primeru Albanije se priporoča, da E, se doseže napredek, preden se podeli ta status. Preporoča se tudi, da se začnejo pogajanja potem, ko se doseže pozitivna ocena o napredku. Zaenkrat poteka pozitiven politični dialog po volitvah junija 2000, 2009. Okto 14. oktobra nam je bilo zagotovljeno, da uh, ostaja ključnega pomena dobro politično delovanje parlamenta, vendar pa mora Tirana narediti več. Uh, To je bilo spostavljeno na podlagi 12 primerjalnih kazalnikov, ki uh, kažejo, da, sedaj, eh, da so sedaj demokratične institucije okrepljene. Obenem pa je prišlo tudi do napredka na področju boja proti korupciji in proti organiziramo kriminalu. Če se sedaj preusmerim na obstoječe uh, države kandidatke, začel bom s Hrvaško. Um, pri Hrvaški prehajamo v zadnjo fazo, uh, fazo pogajanj. Uh, Eh, odprtih je 33 od 35 poglavi, 22 je bilo zaenkrat zaključenih. Iskreno upamo, da nam bo uspelo še več zaključiti do 22. decembra ko bo prišlo do tretje eh, pridružitvene konference s Hrvaško. Eh, pripravlja se tudi pogodba o pridružitvi v skladu s sklepom sveta iz decembra 2009. Eh, prišlo je do napredka na številnih področjih, vendar pa mora Hrvaška eh, zagotoviti tesno sodelovanje z mednarodnim kazanskim sodiščem za nekdanje Jugoslavijo. Obenem mora se tudi potruditi, da bo zagotovila eh, vojaške dokumente v zvezi z vojaško operacijo Nevihta. Nekaj mora narediti na področju Eh, konkurenčnosti, pa tudi sodstva ter eh, človekovih pravic in temeljih sovoščin. Zaradi tega ima komisija namen, da bo pripravila eh, spremljevalno poročilo in ga predstavila 11. marca 2011. Na ta način želi pomagati Hrvaški pri ocenjevanju tistih korakov, ki so potrebni za to, da bo do datuma pridružitve v celoti pripravljena. Sedaj bi pa želel spregovoriti o Turčiji. Turčija Eh, še vedno izvaja svoj eh, proces političnih eh, reform, še vedno pa ostaja zaskrbljenost glede enakosti spolov, bržinskih pravic, človekovih pravic, tudi zaradi le delnega izvajanja um, reševanja kurdskega vprašanja, kot je bilo opredeljeno avgusta 2009. Letos poleti je prišlo do več terorističnih uh, izpadov uh, v Ankari. Uh, na podlagi tega lahko pričakujemo, da bo turška vlada dejansko naslovila to vprašanje in ga poskušala rešiti. Nasplošno uh, pa čeprav je treba še več storiti. Imamo tukaj razne ustavne spremembe, ki so bile odobrene 1. septembra in to je korak v pravo smer. Zato obstaja tudi podpora javnosti, ki jasno priča o tem, da, eh, da turški državljani želijo eh, ukrepiti vladavino prava, eh, želijo nekaj narediti na področju človekovih pravic. Zato sta potrebni dve zadevi. Prvič, treba je izvajati celotni svežen v skladu z evropskimi standardi vlada mora dati prednost izvanju reform, to počne in to je spodbojajoče. Poleg tega je potrebno izpeljati posvetovalni postopek za to, da se pripravi nadaljne reforme. Ministerski predsednik Adelan govori o tem, da se bo poskušalo pripraviti osnutek pred volitvami naslednjo, eh, let, naslednjo pomlad tako da bodo dejansko reforme šle v pravo smer in to bo dejansko prava priložnost za to. V skladu s sklepi sveta iz eh, decembra 2006 sem avgusta med svojim obiskom na Bosforski konferenci, ki je potekala v Istanbulu, eh, eh, oktobra, prositi za to, da se nediskriminatorno izvaja protokol k pridružitvenemu sporazumu. Uh, nisem sicer uh, želel uh, uh, začeti nove teme, ko sem spregovoril o um, Eh, o dokumentih Združenih narodov o združevanju eh, otoka, vendar pa je to pomembno vprašanje za eh, Republiko Cipr. To je pomembno, pred kratkem je prišel do zelene luči na podlagi posvetovanj, ki so potekale v Ankari prejšnji teden. Eh, vendar pa eh, Turčija ima določen zaostanek pri določenih eh, neblokiranih pogajanj, poglavjih in kazalnikih, zato morda svet ta, to polovico leta ne bo mogel odpreti po vsej verjetnosti dodatnih poglavij. Če se bo to zgodilo, potem naj bi bilo to pomembno opozorilo, s katero naj bi se okorepilo politično odločenost za preboj. Naj pa obenem povem tudi, tudi to je treba povdariti, in to brez inčice dvoma, da bo belgijsko predsedstvo na tem delalo vse do zadnjega, da bo omogočeno doseči napredek tudi glede tega. Šele takrat eh, bomo eh, se lahko eh, posvetili obojestranskim zavezam iz oktobra 2005, na podlagi katerega bomo dokazali, da je ta postopek širite zve koristen za vse. Če sedaj prejdemo na Islandijo, Julija 2007 je potekala prva pridružitvena konferenca, ki sem se je udeležil, gospod eh, Karpedinco, s katerim sem eh, govoril. Glede tega eh, pravi, da je nasplošno Islandija pripravljena na sprejemanje evropske zakonodaje, vendar pa se bo od Islandije pričakovalo, da bo v celoti izvajala našo uh, evropsko zakonodajo, vključno zakonodajo na področju eh, ribolova, eh, pa tudi vključno z zakonodajo, ki pokriva področje finančnih storitev. Sedaj sedaj velja, da eh, do leta 2011 ne bo prišlo do eh, podrobnejših obiskov in skrinegov. Kar zadeva eh, nekdanjo Jugoslavsko republiko Makedonije, naj povem, da je prišlo do razvojnih dogodkov. In to na vseh področjih, od sodstva do manjšinskih pravic in tako naprej. Komisija predlaga, da bi se ponovno odprlo postop, eh, po, eh, pogajanja od eh, leta 2009, vendar pa je potrebna priteben pristanek strani Evropskega sveta, da bi to se zgodilo. Ko sem se srečal s kolegom Julija Meseca, sem povedal, da je treba dejansko poiskati rešitev glede imena pod pokroviteljstvom Združenih narodov. Eh, potrebno zagotoviti pa tudi neodvisnost sodstva, eh, svobodo izražanja o medijih in tudi celotno izražanje okvirnega sporazuma. Naj ob koncu še spregovorimo o treh potencijalnih kandidatkah. Kar zadeva Srbijo, naj povem, da je belgijsko predsedovanje zagotovilo 25. oktobra. Uh, soglasje, da lahko eh, komisija pripravi poročilo o njihovi prošnji za članstvo. Nasplošno velja, da je za članstvo v Evropski uniji ključnega eh, pomena sodelovanje, tesno sodelovanje z mednarodnim kazenskim eh, sodiščem, še posebej, kar zadeva, še posebej, kar zadeva prijetje tako Hadžiča kot Mladiča. mladiča. Obenem je treba tudi marsikaj še storiti na eh, dveh pomembnih perečih področjih, kot je organizirani kriminal eh, in kot je korupcija. Obenem sem eh, čestitev predsedniku Tadiču, ki je močno prispeval k spravi znotraj regije, še posebej do Bosne in Hercegovine in še posebej glede tragedije v Srebrenici. Eh, Splo, eh, generalna skupščina Združenih narodov eh, je eh, svojim sporozumom dejansko sedaj odprla možnost dialoga med Prištino in eh, Beogradom. Tako da iskreno upam, da se bo sedaj zelo hitro zadelo marsikaj dogajati. Sedaj še Bosna in Hercegovina. Na podlagi eh, Eh, volitev oktobra in 15 let po Daytonskem eh, mirovnem sporazumu eh, je Bosna in Hercegovina naredila korak naprej proti vključitvi v Evropsko unijo. Ko sem se srečal v prejšnji teden s Svenom Alkalajem, je bilo ravno to sporočilo, za katerega sem ga prosil, da ga predal vsem političnim akterjem v Bosni vse skupnosti, ki tam živijo, morajo najti eh, eh, skupno točko za to, da se bodo dogovorile o potrebnih reformah. To pomeni, da eh, približajo zakonodajo Evropske konvencije o človekovih pravicah, da to omogoče tudi njihovim institucijam, da se izvaja in sprejme Evropsko zakonodajo in da se doseže celje, ki so potrebni za to, da visoki predstavnik lahko zapre svoj, svoj urad ob koncu še Kosovo na podlagi de, procesa de, decentralizacije in eh, po uh, občinskih uh, uh, in lokalnih uh, volitvah um, je. Uh, se je nadaljevalo delovanje EU-leksa, pa vendar ostajajo določena odprna vprašanja, še posebej, kar zadeva organizirani kriminal, pranje denarja in korupcijo. Kar nekaj je držav članic, ki eh, razmišljajo še o eh, statusu tega dela, vendar pa komisija predlaga, da se podpre Eh, doseženi razvoj eh, Kosova zaradi tega, ker je to pozitivno. Eh, v tem trenutku se razpravlja o ukrepih, države članice bodo morda lahko pripravili tudi zahteve potrebne za sprijetje trgovinskega sporazuma in za liberalizacijo vizumskega režima. Pri tem pa seveda bo treba tudi poskrbeti za izvajanje akcijskega načrta o vračanju Eh, vračanju beguncev. Eh, pri tem je čisto vseeno, kakšen je dogovor. Uh, uh, uh, Eh, dosežen s eh, Srbijo. Nikakor ne smemo pozabiti na potrebe ljudi tukaj. Spoštovane gospe in gospodje, gre za države, ki so pred kratkim bile še v vojni druga z drugo, ampak prav ta proces nam kaže, kaj je sama srčika evropskega uh, projekta in kakšna je bila ta srčika že pred 60 leti. Želja vseh po miru in po stabilnosti. Uh, mir je doslej že uh, dal svoje plodove, dal je blaginjo za vse. Eh, sedaj je to možno tudi za to regijo, kjer se je močno eh, izboljšalo sodelovanje. Ne pozabimo, da je to sledi obdobju hudih napetosti. Zahodni Balkan je videl razne razvojne dogodke in sedaj če ne bo prišlo do širitve, bo lahko prišlo do dodatnih napetnosti, eh, če se ne bo pokazalo, da obstaja politična odločenost, da se izide iz te mrtve točke. Širitev ostaja tudi na podlagi podpore naših državljanov in prepričan sem, da bo ta eh, proces lahko jim omogočil blaginjo v prihodnje, pa tudi, da bo lahko utrdil mir v regiji. Najlepša hvala, spoštovane gospe in gospodje, najlepša hvala, gospod predsednik, da ste mi dali to možnost in da ste mi pozorno prisluhnili. Grazie, Najlepša hvala, gospod minister. Začenjamo z razpravo. Prvi ima besedo gospod Salafranka. Eh, Najlepša hvala, predsednik. Eh, tukaj sem, tukaj sem, da me lahko vidite. Najlepša hvala, da ste nam eh, razložili to sliko v stanju v državah kandidatkah in v potencijalnih državah kandidatkah v luči poročila, ki ga je pripravila komisija. Kmalo bo o tem podal svoje mnenje tudi svet. Strinjam se, gospod minister, z vašo oceno. In sicer, da je treba vse države kandidatke um, soditi na podlagi njihovih eh, zaslug. Pri tem je treba poštevati tudi okolišine. Politična volja je pomembna, ni pa dovolj sama po sebi. O potrebno je pogledati si tudi pogoje, seveda so lahko to določeni posebni pogoji, ampak treba poštevati tudi splošne pogoje. Zato bi vas želel vprašati. glede na to, da je to dolgoročna uh, politika. Eh, in da ste govorili tudi o prejšnjih predsedstvih in o prihajajočem predsedstvu, sedaj imamo, to, uh, imamo ta trio, ki deluje skupaj. Govorili ste o razmerah. Če se niste povedali, da smo 1. decembra uh, da, da, da, da preznujemo takrat eh, prvo, letnico, prvo obletnico Lizbonske pogodbe. Ampak že v tem prvem letu se je zgodilo marsikaj zanimivega. Louis Michel ni postal uh, generalni sekretar Združenih narodov. Švicarski kandidat je dobil to delovno mesto. Gospod Rompuy je tudi spregovoril imenu Evropske unije na generalni skupščini. Skratka, Lizbonska pogodba naj bi uh, naredila določen napredek na tem pogodbu, uh, uh, na tem uh, mestu. Zanima pa me, ali je do tega napredka prišlo ali ne. Ko pride do podrobnejšega opisa posame države, me zanime, kakšno je splošno zdožje, še posebej poštevaje eh, gospodarsko krizo, ki jo živimo. Eh, kaj se bo zgodilo v svetu? Bo dejansko prišlo do podpore, se bo dejansko spodbudilo ta proces na podlagi vaše podpore osebne? Uh, E, še posebej sedaj, če upoštevamo gospodarsko negotovost, če upoštevamo razprave o proračunu, ali bomo se še vedno ravnali kot ponavadi, ali pa bo svet, ko bo sprejel svoje sklepe decembra, podal tudi nekakšne dodatne spodbude za širitev. Hvala, gospod Sala Franka. Sedaj pa ima besedo gospod Flotor, predsednik delegacije za odnose s Turčijo.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 to še posebej velja, ko govorimo o Trčiji. In seveda lahko vsak argument obrnemo v obratno smer in si se lahko rečemo, da nekdo lahko reče, da je gospodarska kriza razlog za to, da se ta eh, proces upočasni ali pa ne. Če si pogledamo eh, stopnjo eh, gospodarske rasti, rasti v Trči, če si pogledamo njihov trg dela, potem bi si lahko le želeli takega napredka v naših državah, vsaj nekateri gre za trajnostni razvoj, eh, ki eh, zagotovo ponuje različna delovna mesta. Seveda pa to eh, ne more biti kot nekakšen izgovor za preprečevanje članstva Turčije v Evropski uniji. Strinjam pa se o eh, sporočilu, ki naj bi ga predali eh, Turčiji v zvezi eh, z vladovino prava, v zvezi z političnimi reformami. To smo tudi sami rekli, ko smo obiskali Turčijo. Takrat smo govorili o tem, da je treba izvajati relevantne protokole. To je ključnega pomena, glede tega moramo biti odločeni. Odločeni moramo biti pri svojem sporočilu, ki ga podajamo Turčiji. Zanima pa me, kakšno je sporočilo, ki ga želite sami osebno poslati članom Evropskega sveta, ko boste govorili o Turčiji z njimi. Um, sami bomo že izgovorili s Turčijo o tem, ampak pomembno je, da jasno razjasnimo med seboj, kakšna je naša strategija, kaj želimo doseči. Poskrbeti namreč moramo, da postopek, ki ga izvaja uh, svet, ostane logičen in pošten. Sicer bo naravnost um, razočarajoče, če ne zaskrbljujoče, če bo uh, določena država, ki je doslej pokazala uh, precejšnjo dinamiko, precejšnjo dinamično podporo širitvemu procesu, ostala zunaj, če ravno v sklopu vašega. Um, predsedovanja ne bo prišlo do, prišlo do odpiranja nobenega uh, Eh, pogajanj zaradi tega, ker vemo, da je Turčija naredila določen napredek na podlage, katerega bi se lahko odprlo nova pogajanja, kot je pogajanje o konkurenčnosti. Tako da zanima me, kakšno je sporočilo, ki ga želite predati svetu glede tega? Morda sploh upoštevaje določeno pripravljano določeno pripravljano delo, ki je potrebno znotraj sveta za to. Za enkrat, če ni jasno pokazano, kako bomo eh, do Turčije imeli spoštljiv, pošten pristop. Prepričana sem, da bodo lahko nekateri precej negativne nastrojeni tako do Evrope, kot tudi do demokratičnih reform v, v, v Turčiji, če temu ne bo tako. Zato menim, da je zelo pomembno, da predsedujoča država prevzame pobudo, tako da se že izvlečemo eh, do te, do te skleroze, ki nas muči do Turčije. Gospod Kacin. Spoštovani gospod minister, rad bi vas vprašal o tem, kaj poskušate narediti za to, da bi spremenili situacijo znotraj Cipra. Ne sprašujem o Turčiji, ne govorim o odnosu do Turčije, govorim o pogajanjih med um, obema predsednikoma, zato da bi se razrešil trenutno situacijo, zato da bi se uh, zagotovilo združitev tega otoka prihodnosti ali je karkoli, kar ste pripravljeni storiti, preden poteče ta mandat. Onorevole Angurakis. Gospod Angurakis. Hvala, što je prvo evre. Iha... Vatikana Kano. Hvala, gospod predsedujoči. Imel bi tri vprašanja za predsedstvo in seveda za gospoda ministra. Gospod minister je govoril o bojaznih, kar zadeva ohridski sporazum v bivši Jugoslavski republiki Makedoniji. Govoril je o tem, da je treba ta sporazum polno uporabljati Eh, o čem je govoril, kakšne so te bojazni, ali bi lahko o tem povedal kaj več? To je bilo prvo vprašanje. Drugo vprašanje je naslednje. Ste razumeli moje vprašanje, gospod minister? Predsedujoči, vi govorite o sporazumu. Nisem govoril o sporazumu. Ohridski sporazum. Da, govorimo o ohridskem sporazumu. Jaz sem to razumel. In vaše vprašanje, gospod Angurakis. Očitno vas skrbi izvajanje tega, te pogodbe, pravi sedaj. Torej, kakšne so vaši, vaše bojazni glede tega ohridskega sporazuma? Drugo vprašanje zadeva Hrvaško. Prebral sem, da v raziskavah Eurobarometra je večina Hrvatov proti vključitvi v Evropsko unijo. Uh, ali poznate razloge, ki so pripeljale do te situacije in kakšne so posledice, seveda, če poznate te stvari. Potem še zadnje vprašanje, ki zadeva Bosno in Hercegovino. In visokomisirjat OZN. Zanima me, če obstaja možnost in kdaj možnost za rešitev tega problema. Potem pa še zadnje vprašanje, ki zadeva status Kosova. Na ravni Evropske unije, na ravni sveta, na, ravnu, na ravni evropskih institucij, ali poteka jo kakšne de, dejavnosti za priznanje Kosova? se strani držav, ki Kosova še niso priznala. Hvala, gospod Angurakis. Sedaj ima besedo gospod Poselt. Ja, eh. Gospod predsednik, mi smo tukaj, da bi slišali kaj novega. Zato čisto konkretno vprašanje. Prvo vprašanje, ali menite, da boste do konca leta lahko zaključili poglavja z Hrvaško, vkolikor da koliko in ali menite, da bo med mačarskim predsedovanjem, da bodo pogajanja lahko zaključena? To je prvo vprašanje. In drugo vprašanje, ali nameravate še decembra na svetu doseči, da bo Makedonija dobila datum za začetek pogaja naslednje leto? To sta dve moji konkretni vprašanje. Hvala, gospe, gospod Poselt. Besedo ima gospa Cornelison. Ja, thank you. Najlepša hvala. Nekaj pripomb glede Bosne bi imela in Makedonije in Meddržavno sodišče za bivšo Jugoslavijo. Glede Bosne. Rekli ste, da politiki morajo najti skupni jezik, tam to je seveda res. Ampak mislim, da različna, um, različne države v Evropi bi tudi morali najti skupni jezik. Ne strinjam, veliko držav se ne strinja, potem veliko govora je o, o, eh, tudi o zaključku UNAT, uh, eh, o prezaprstju tega visokega predstavništva in mislim, da, da ne bomo zapustili eh, tega, da ne bi smeli zapustiti tega območja, dokler se država ne bo znova vzpostavila. In mislim, da bi svet moral pozvati Lady Ashtonovo, da mm, prevzame eh, pobudo za, prof, mm, za reformni proces, ki bo pripeljal do nove ustave. Potem glede Srbije. Sklep sveta iz 25. oktobra omenja tudi dejstvo, da bo svet nudil vso pomoč Srbiji za pridobitev za, uji, za to, da bi ujeli mladiča in hađiča in to mislim, da je zelo dobro, da se nudijo finančna sredstva, oprema, vse, kar je potrebno za to. Zanima me, če je svet go govoril o tem, kako bi to storili in potem še Makedonija. Zadnjič, ko sem govorila z ljudmi v Makedoniji, je bila verodostojnost Evropske unije tam že zelo načeta. Ljudem se je zdelo, da jih eh, Evropska unija izsiljuje in da jih izsiljuje država, ki je že članica, izsiljuje državo, ki seveda še ni članica. In ali svet to dopušča ali se izvaja uh, gr, pritisk na Grčijo, torej da bi se ločil problem imena od, uh, od vključevanja Makedonije v Evropsko unijo. Hvala, gospa Kornelisen. Sedaj pa ima besedo gospod Šeflin. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dve vprašanje bi imel. Najprej, kako vidi kakš, kako vidi belgijsko predsedstvo in kaj bo zapustilo um, mađarskemu predsedstvu? Kako deluje trio? Ali imate kakšna priporočila za mađarsko predsedstvo? Morda bi v tem kontekstu želeli razmišljati o instituciji um, trija v predsedstvu, kajti to je prvi resni trio. Potem drugo vprašanje. Omenili ste določene naloge, ki jih morajo izvajati vlade do javnosti. To se mi zdi zelo problematično vprašanje. Problem tukaj je, da evropska, evropsko ljudstvo, mislimo, da to obstaja, bi morali imeti mnenje glede, eh, glede širitve. Tukaj se tudi ljudstvo širi, ne samo posamezno državo, ki se sprijema v EU. Kako gledate na to? Hvala, gospod Šnepfin. Nikogar več nimam, še zadnja poslanka, to je gospa Lunaček. Najprej gospa Lunaček, potem pa še gospod Tenok. Uh, um, Hvala. Gospod predsedujoči, gospod minister predsednik Sveta Evropske unije. Steven, ne vem, kako naj te naslovim. Dobr dan. Oprostite, da sem zamudila, ampak bila sem na srečanju z Armenijo, zato sem morala um, zato sem prišla šele sedaj. Sem poročevalka za Kosovo, pravkar sem preživela pet dni v Kosovu pred uh, volitvami tam in imela bi eno večje vprašanje, ki zadeva Kosovo. Prvo vprašanje je že zastavil kolega. Če imate če je kakšen eh, napredek pri priznavanju Kosova se strani petih držav, ki še niso priznali Kosova, kajti mislim, da eh, Evropska unija z vzraznimi institucijami, misijami in organi tam nima skupnega stališča in ljudje se zavedajo tega, Evropa, da Evropa nima skupnega stališča in um, nadaljevanje, eh, torej nadaljevanje postopka za vizumsko liberalizacijo ali je to tudi povezano s tem, da um, ni enotnega stališča ali je to povezano s Srbijo ali kako. In druga večja zadeva je ravno vizumska liberalizacija za Kosovo. Kot veste, jo vse druge države so to že dosegle, Bosna in Albanija od 15. decembra in edini, ki so bili izpuščeni in se počutijo zelo osamljeni, so ravno kosovari. Mladi na Kosovem ni, eh, ne morejo potovati v Evropo, da bi pogledali, kaj se dogaja v Evropi. In to je nekaj, kar krepi sile v Kosovo, to sem sama videla. In prisotni bodo tudi, te sile bodo prisotne v um, novem parlamentu in to, ti, te sile so bolj um, proti Evropski uniji in zato prosim, da bi začeli vizumski dialog. Kajti to povzroča veliko frustracije med prebivalci Kosova in zato tam izgubljamo podporo za. Izgubljamo podporo v, eh, na Kosovo. Torej, kaj boste naredili, da bi prepričali eh, države članice in zato, da bi tudi Kosovo dobilo liberalizacijo vizumsko. Potem pa še nekaj glede Črne gore. Kar nekaj težav je tam s privatizacijo energetike, ali vas to skrbi, kako se s tem soočate. Eh, vlada tam je, če milo povem, deluje zelo netransparentno. Kaj pa povečanje transparentnosti pri privatizaciji in tako dalje? Torej, kaj veste o tem in kako pritiskate na Črnogoro, da bi postala bolj transparentna. Hvala. Lunaček. Hvala, gospa Lunaček. Sedaj pa gospod Tenok. Gospod predsedujoči, gospod minister, sam sem poročevalec za Črnogoro, vendar pa nisem nameraven govoriti o, o Črni gori, kajti to ni sporen dosje. In uh, zato je dobro, da imam ta dosije in ni problematičen v primerjavi z drugimi državami članicami. Privatizacija pa je nekaj, s čimer se strinjam z gospo Lunaček, kajti ta je zelo netransparentna. Ne in, in to zadeva vse privatizacije vseh panog, ki so pod nadzorom države. Sedaj me zanima kako izbonska pogodbe v praksi deluje za um, trio, za, za trio predsedujočih uh, deže, držav, kaj to pomeni za stalnega um, predsednika Evropske unije, gospoda Van Rompe, Rompeje, za visoko predstavnico EU. Um, torej kako sodelujejo, kakšna je uloga tega rotirajočega predsedstva, kakšna je um, zapuščina oziroma priporočila in, um, za naslednje predsedstvo in kakšno ulogo bo imelo zunanje ministrstvo, ko bo služba za zunanje zadeve začela resnično delovati naslednje leto in ko bo postalo to eh, nekaj bolj stalnega in se ne bo menjavalo vsakih šest mesecev. Hvala, gospod Tenok. Sedaj pa ima besedo gospod Kasolides. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod minister, sporočila za tisk vas rišejo kot eh, poštenega, posrednika za Turčijo in Cipr in za možnost odpiranja posameznih poglavi. In zanima me, če lahko kaj poveste o vaših prizadevanjih. In želim vam povedati, da kar ste povedali glede nediskriminatorne ratifikacije ankarskega protokola, je v okviru, spada v okvir vaših predlogov. Hvala, gospod Kasolidis. Gospod minister, imate besedo. Deset govorcev je bilo in veliko več vprašanj. Uh, Skušal bom. biti izčrpen in upoštevati vsa vprašanja. Zabeležil sem se nekaj pripomp, ki bodo imela večji vpliv in ki bodo poslala več sporočil. In odgovoriti na vprašanja, seveda. Gospod Salafranka, ko je govoril o zadnjih dogodkih, eh, glasovanju v Združenih narodih. Res je, da če Lizbonska pogodba um, nam daje možnost, da govorimo z, eno, z enim glasom, to ne sme obstajati samo v teoriji, ampak mora postati praksa, to je res. Gospod Salafranka se sklicuje na tako imenovano širitveno utrujenost in eh, tudi rotirajoče, filozofija rotirajočega predsedstva temelji na tem. In tukaj bom odgovoril še na druga vprašanja. Imamo praktičen pogled na to rotirajoče predsedstvo. Eh, osredotočamo se na to, kar se bo zgodilo 31. decembra 2010. Vemo, da so prizadevanja v besedah um, ne korist, na čem ne sledijo dejanja. Mi skušamo um, ohraniti ta vlak, torej da ta vlak nadaljuje svoje pot. Nekateri jemljajo svoje prizadevanja resno, mi pa gre, mislimo, da morajo vse temeljiti na uspešnosti posamezne države. In to vedno ponavljamo. Tukaj ne gre na proces, ki bi temeljil na časovniti. časovnici. Ne morete nas vprašati, kdaj bom dosegel to ali to, kot če bi študent vprašal, kdaj bom diplomiral. Ali kdaj bom, lahko pa, vpraš, lahko pa študent vpraša, kdaj bom imel izpit. Kdaj boste dosegli rezultat, pa je odvisno od vašega dela in o tem, kdaj boste prenesli v zakonodajo celotni pravni red. In zato želim biti jesen, jasen, ta vlak mora nadaljevati svojo pot, ne želimo ga zaustaviti, še zdaleč ne, vendar pa tukaj ne gre za proces, bi lahko, ki bi lahko temeljil na uh, časovnici. Gospa Flotre je dejala, da, kon, da je kontekst. Uh, gospodarski kontekst ni neprijazen, res je. To je treba jasno povedati. Treba je povedati, da širitveni proces, ki ga mnogi gledajo kot na nekaj, kar bi lahko predstavljalo grož, grožnjo, nudi tudi priložnosti. Vendar je treba biti dovolj pogumen in to povedati. In ko me vprašajo, kakšno sporočilo lahko pošljem kolegom v svetu, je sporočilo točno to. Recimo primer, ki je bil naveden, in to je primer Turčije, mislim, da o tem, če, o čemer se strinjamo z drugimi 26 kolegi, je to naše stališče. Pogovarjal sem se z mnogimi predstavniki v Turčiji recimo predstavniki verskih manjšin, predstavniki eh, borcev za človekove pravice, predstavniki gospodarskega sveta, ki niso nujno povezani z stranko v vladi oziroma so kritični do te stranke in nekateri od teh virov ustrajajo pri tem, da številne spremembe so se v Turčiji zgodile po zaslugi evropske perspektive. In pravijo mi, zagotovite, da se Evropa ne bo obrnila stran od Turčije. Mi namreč vidimo, kako se naša družba spreminja zaradi, uh, zaradi evropske perspektive. In če želimo biti konkretni, uh, ko govorimo da, o delu na osmem poglavju, ki je bilo opravljeno dve besedi hudič ni v podrobnostih, ampak v izvajanju. Ni dovolj, da glasujemo o zakonih, treba jih je tudi izvajati. In sporočilo, ki ga moram stalno predajati, je, da ne gre samo za prenos zakonodaje. To zakonodajo je treba začeti izvajati. 14. decembra bomo opravili pregled tudi osmega poglavja o konkurenčnosti. Potem proces združitve Cipra. Še enkrat, kot sem povedal že v uvodnih besedah, mislim, da je zelo pomembno, da delam znotraj svojega mandata. In moj mandat ni bil, da bi nadomestil OZN pri, v procesu, ki že dolgo traja. Moja naloga je bila pogledati, kako bi v šestih mesecih lahko dosegli nek napredek. Vprašanja med Ciprom in Turčijo so pomembna in pomembno je vzpostaviti atmosfero, ki bo omogočala napredek. In seveda sem obiskal Nikozijo in govoril z predsednikom Kristofjasom. Skušal sem razumeti mm, dinamiko problema in pogledati rešitve, vendar pa zato, da bi napredovali, to je vse z namenom, da bi naredili korak naprej. In kar zadeva mojo odgovornost, sem si prizadeval, da bi pregledal poglavja, ki bi jih lahko odprli v pogajanjih s Turčijo. Treba je upoštevati, da tiste poglavja, ki niso pod političnim embargom, tistih je zelo malo. Zato, da, zato tudi, če bi belgijsko predsedstvo uh, uspelo odpreti nova poga, poglavja, je število teh poglavi majhno. Hmm, eden, ena izmed stvari, ki bi pomagala pri vzpostavitvi boljše, boljšega vzdušja, je ravno združitev otoka v skladu z ankarskim procesom. Seveda pa vse to z namenom, da bi odprli nova poglavja. Nisem se želel predstavljati kot nov predstavnik, predstavnik OZN. Vsak ima svoje delo in vsak igra svojo vlogo, vendar pa sem ostal v tesnem kontaktu z vsemi, ki izvajajo to nalogo. Potem ohridski sporazum. Seveda se strinjam z oceno komisije glede pomena te ohridskega sporazuma. Vlada bi se morala bolj prizadevati za izvajanja. Kateri so pomembni instrumenti za to, da bi zagotovili večjo transparentnost in finančna sredstva za lokalno upravo, za izboljšanje sodela, sodelovanja s svetom. Torej, določili smo vrsto elementov, ki pa nas hkrati tudi skrbijo. Potem, kar zadeve vprašanje glede Bosne in Hercegovine. Tukaj bom zelo, pre, zelo previden. Bosna in Hercegovina. In poročilo 14. Eh, decembra, takrat bomo poslali pozitivno sporočilo in povedali, da evropska perspektiva Bosne in Hercegovine obstaja, vendar pa je treba še veliko postoriti. In 14. decembra še ne bo mogoče oceniti napredka. Isto velja za Kosovo. Zato sem omenjal te države že na začetku. Jasno je in poudarjeno je bilo, ko smo se sestali z ministrom za zunanje zadeve v Sarajevu, to je bilo še pod španskim predsedstvom, da je treba poslati jasno sporočilo, da vse države imajo po našem mnenju evropsko perspektivo. Seveda pa nas ne, nam ne morejo reči, dajte nam urnik, kdaj bomo lahko vstopili, veliko je še dela in potem bomo videli. Potem glede priznanja. Nimam nobenih elementov, ki bi spremenili uh, to situacijo. Glede priznanja, 22 držav je priznalo Kosovo, petih ni. In res je, da uspeh in to je tudi morda. Uh, Eh, odgovor gospodu Sala Franki, ali nam Lizbonska pogodba daje možnost, da govorimo z enim glasom? Da, daje nam to možnost, kaj ti OZN za resolucijo o Srbiji, tam smo govorili z enim glasom in predstavljali smo eno stališče 27 držav članic, čeprav pet držav članic ni priznalo Kosova, 22 pa jih je. Torej, lahko naredimo korak naprej v tem procesu in govorimo z enim glasom, vendar pa ne morem reči, da so si določene države premislile, da si katere od teh petih držav, ki še niso priznali Kosova, da so si sedaj uh, premislile. Potem uh, o številu poglavi, ki bi jih lahko odprli v pogajanjih za Hrvaško. Tudi tu morate razumeti moje, mojo vlogo. Uh, Pošten posrednik pomeni prizadevati si za dosego soglasja. Prav pa je, da rečem, da bomo zelo živahno razpravljali najmanj o treh poglavjih, po zato da bi dosegli napredek. Potem drugo vprašanje, ki zadeva Hrvaško. Ali mislite, da bomo zaključili proces za Hrvaško? ne bom tega določil niti za svoje naslednike. Sam nisem hotel tega zase in tudi za svoje naslednike ne bom. Mislim, da so Hrvati realistični. Tukaj namreč moramo biti realistični. Zelo pogosto slišim, da najbolj navdušene države članice um, predlagajo zgodnejše datume kot sami Hrvati. Kaj ti um, Hrvaška mora še postoriti recimo še eh, veliko na področju eh, konkurenčnosti. Tam morajo zapirati tovarne, ustaviti državno pomoč, govorimo tudi o izgubi delovnih mest in vsa ta prizadevanja niso lahka in želel bi pohvaliti hrvaško vlado zaradi dobrega komuniciranja s svojo eh, javnostjo, Zato, ker ne obljubljajo datumov, ki so nerealistični. Torej, to vprašanje bi morali najprej zastaviti Hrvatom samih, kajti oni najbolj vedo, kaj morajo postoriti, zato da bodo prišli do konca. Mi agencija diplomati me želijo zaščititi pred samim seboj. Ne, nisem se hotel zmotiti, ko sem začel govoriti o nekdanji eh, Jugoslavski republiki Makedoniji. To sem si nekako zabeležil. Ampak ste slišali, kaj sem rekel, kaj ne? Vidim, vidim, da se smejete. Vsi tisti, ki pravite, da je neka nepotrpežljivost prisotna, ko gre za napredek pri problemu okoli imena. Res je, gre za občutek, ki ga, si ga delimo mnogi. Ko nekateri pravijo, ali izvajate pritisk. Da, izvajamo pritisk, vendar na nekak eh, enako praven način. Želiti želeli bi biti eh, torej, pravični, obe strani morajo sodelovati. So napori vloženi v to, da bi prišli do dogovora glede problema z imenom. In kar se tiče rotirajočih predsedstev, zame je bilo pomembno, da čeprav je rešeno eh, vse v zvezi z imenom, pa je treba storiti še veliko, da se bo prenesla evropska zakonodaja. In če bo država prenesla zakonodajo, je to pravzaprav najboljša pot, da se približa Evropski uniji. Pogosto ljudje pravijo, vsi ti napori, ki jih vlagamo, vse te naloge, ki nam jih vi nalagate, pa jim pravim, Če boste se približali evropski zakonodaji, je to darilo za vaše ljudi, je to eh, žrtev za vaše ljudstvo, date jim več zaščite, proces transparentnosti v postopkih in vladavina prava. In ali gre tukaj za žrtev ali za darilo za vaše ljudi. Mislim, da moramo biti ponosni, da dosežemo takšen napredek. In enako velja tudi za te države, ki prenesejo zakonodajo. Vsi tisti, ki ste govorili o um, pomoči in um, pomoči na področju ekspertize na poti eh, prenosa evropske zakonodaje. To se dogaja. Ne morem govoriti v podrobnostih zaradi preprostega razloga, da je zlasti komisar Füle tisti, ki organizira to moč. Na koncu ste postavili zelo dobro vprašanje o tem, kako bi lahko integrirali napore različnih virov eh, moči v Evropski uniji, kar se tiče širitvenega procesa. In nekdo je vprašal, ali je to zadnji krat, ko bo rotirajoče predsedstvo govorilo o širitvi. Ne, mislim, da gre tukaj za napako v razmišljanju, da bo nekega dne to samo vprašanje, ki ga bo opravljala zunanja služba. To ni diplomacija. Širitveni proces je v bistvu medvladni, medvladna stvar in rotirajoče predsedstvo bo še vedno odgovorno na politični ravni, da doseže konsens med državami članicami, kako novo državo, kandidatko sprejeti v Evropsko unijo. Vprašanje, ali ste v stiku s komisijo, pa moram odgovoriti za da. Ali smo v stiku z vsemi elementi in viri vpliva v Evropi? Da, tudi tu je odgovor pozitiven, pa vendar je to v odgovornosti rotirajočega predsedstva gospa Cornelisen je vprašala nekaj zelo zanimivih zadeve, zadev. Torej, ko gre za sporočilo oziroma za delo trija. In pa, ko gre za to, kako komunicirati med državami članicami. Za države članice je težko to sporočilo posredovati ali sprejeti. Fiksno uspaje, ne? A bo povap, bravo se. Speak as a, as a national politician. Tu govorim kot nacionalni politik. Ena velikih tragedij evropskega projekta, in tu ne govorim samo o širitvi Ena velikih tragedij je, da so nacionalni politiki se navadili na lahko pot izogibanja, ko je treba narodu ali ljudem dati slabe novice, rečete, to je evropska krivda. Ko pa omenjate pozitivne stvari, pa stopite pred reflektorja in rečete, to sem dosegel. Način, kako nacionalni politiki govore o Evropski uniji, je bistvenega pomena, če želimo prepričati javnost o stvarih, ki jih počnemo. In ko govorimo o priložnostih širitve, je to nekaj, za kar moramo vprašati oziroma prositi nacionalne politike, da nam pri tem pomagajo. In vaša zamisel eh, glede tega, da je demos tisti, ki se širi, torej ljudstvo, to je zelo zanimiva misel, vendar ne vem, če bo jutri to že realnost. O Kosovu še nekaj. Mislim, da sem v uvodu jasno povedal, da delamo na perspektivi torej, v perspektivi liberalizacije vizumskega režima za Kosovo in tudi govorimo o možnosti trgovinskega sporazuma z Evropsko unijo. To so konkretne indikacije strani Evropske unije in sporočila, ki jih pošiljamo Kosovu. In s tem kažemo, da njihovo usodo jemljemo resno in da nadaljujemo v smeri, ki je bila predlagana z vaše strani. Yes, the last question is a uh, no, I, I'm not going to. Zadnja, zadnje vprašanje. Ne, ne bomo ustanovili odbora, ko govorimo o ankarskem protokolu. Omenili ste zamisel, da bi to da to ne bo proces, ki bo potekal v korakih. Dovolite mi, da se ne strinjam z vami. Pogosto je v politiki tako, da je treba narediti prave korake, da ustvarimo novo zaupanje in sprememba smeri razprave je običajno na takšni logiki korakov. Mislim, da je to vse, gospod predsednik. Hvala lepa. Grazie, un <clears throat> incontro molto utile. Najlepša hvala. To je bilo vse zelo korisno, vse zelo zanimivo in pripričan sem, da uh, tudi kolegi so zelo hvaležni zaradi vaše iskrenosti in poštenosti in tudi jedrnatosti zaradi tega, ker ste tako v kratkem času lahko odgovorili na toliko vprašanj. Najlepša hvala, da ste prišli k nam. Uh, eh, ljudno ste vabljeni tudi. Uh, da ostajate v stiku z nami, tako da bomo imeli tudi vedno redni stik s svetom in tudi eh, s predsedujočo državo. Na podlagi Lizbonske pogodbe se je sicer marsikaj spremenilo, ampak marsikaj pa ostaja takšno, kot je. Hvala. Bene, allora siccome abbiamo qualche minuto. Uredu. Nekoliko prezgodni smo za začetek glasovanja, ki je predvideno za 16.30 in včeraj nismo opravili razprave o točki 4 in 5 o, o poročili gospoda Kacina. Bi mu prepustila besedo za namesto včeraj, tako da bomo že pred 16.30 naredili nekaj pametnega. Izvolite, gospod Kacin. Grazie, onorevole prezidente Albertini. Um, distinguished colleagues, first of all I would like. Dragi kolegi, najprej bi se želel zahvaliti kolegom in poročevalcem v senci za njihovo poročilo pripravili smo 18 kompromisnih predlogov sprememb, ki bodo vključevali več kot eno tretjino prvotnih predlogov sprememb. To je pomemben trenutek za integracijo eh, držav Zahodnega Balkona v Evropsko unijo. Hrvaška zaključuje svoj proces, eh, Črna Gora bo postala kandidatka eh, še ta mesec in to je zelo pozitiven razvoj za celotno regijo. In eh, Srbija bi morala izkoristiti ta zagon. Torej, progres eh, Srbije v integracijski proces Evrope bo najbolj pozitiven do zdaj. Upam, da bo eh, pokazal, da bo prišlo do pospešenih reform v Srbiji in dokazal pravičenost članstva Srbije v Evropski uniji. Vprašanje komisije je bilo postavljeno predsedniku vlade Cvetkoviču. Srbija mora storiti še veliko v zvezi z bodočim dialogom z eh, Prištino in s sodelovanjem z MSKN-jem. Izziv je tudi reforma sodstva. Pozdravljam znak, da so srbski organi povedali, da jemljajo ta problem zelo resno in upam, da bomo priča napredku v bližnji prihodnosti. Kar se tiče ratifikacije stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma s Srbijo, bi vas rad spomnil o pomenu tega v pridruževanju Zahodnega Balkana. Nudi tako Evropske unije kot Balkanu pravni okvir za odnose in s tem je evropska perspektiva oprijemljiva in eh, pogajanja so možna. Septembra 2008 je bilo to ratificirano in sicer na osnovi glasov tudi iz opocijskih strani in tako so imeli večino, vlada je imela večino. Ker pa Bel Beograd ni dovolj sodeloval z mednarodnim sodiščem, pa se ta proces ratifikacije v državah ni začel do letos. 11 držav je že ta sporazum ratificiralo in zdaj bi pozval še drugih 16 držav, da to čim prej storijo. Vloga Evropskega parlamenta pa igra tu pomembno eh, vlogo za države kandidatke in za te, ki želijo postati eh, kandidatke. S tem, ko smo ratificirali eh, pridružitveno stabilizacijski sporazum za Srbijo, smo jih nekako spodbudili Srbe, da bi tudi oni spodbudili ratifikacijo v državah članicah. In sprejeli so tudi eh, tužilca Bramaca za MSKNJ. Na ta način bodo srbski organi zagotovili, da se bo ta proces v redu nadaljeval. In zdaj čakam vaše predloge, kar se tiče predlogov sprememb. Grazie, onorevole Kacin. Uh, abbiamo... Najlepša hvala, gospod eh, Kacin. Žaj imamo čas le za tri vprašanja pred uh, glasovanjem. Kopa. Gospa Kopa. Čisto kratka bom. Najprej bi čestitala poročevalcu za zelo dober in pozitivno, z eh, dobro poročilo o Srbiji. In konkretno sporočilo pošiljamo državi o evropski perspektivi. Eh, tudi za konstruktiven predlog glede kompromisnih predlogov sprememb. Naša skupina meni, da je treba jasno sporočilo poslati eh, Srbiji glede tega, kar je doseženo in še opozorilo glede tega, kar je treba doseči. Kot prvo je to mednarodno zuti sodišče. Podpiramo stališče eh, poročevalca, da je najbolj prepričljivi dokaz sodelovanja eh, arest oziroma zapor. In v zvezi s tem bomo skrbno prisluhnili poročilu Bramaca naslednje leto. Potem je tu še Kosovo. Ne gre za poročilo o Kosovu. Vemo, da je to zelo um, velik problem oziroma pomembna zadeva za ta odbor. Ne smemo pa pošilja te sporočila o tem ločevanju v poročilu v Srbiji. Tu gre za kompromisne predloge sprememb 3 in 4, o katerih se strinjamo v tej zvezi, ne podpiramo pa drugih predlogov sprememb v zvezi z Kosovom in povabili bi tudi ostale skupine, da stori enako. In še enkrat, želeli bi se zahvaliti poročevalcu in pomembno je, da pošljemo enotno sporočilo o evropski perspektivi za Srbijo. Spoštovani eh, gospa Kornelisen, ena minuta. Tudi jaz eh, pozdravljam delo, ki ga je opravil gospod Kacin in sicer na osnovi, torej zaradi kompromisov, ki smo jih dosegli. Tudi jaz bi spregovorila o mednarodnem sodišču. Ne zato, ker sem nizozemka, ampak ker sem eh, za svojo skupino, za eh, Bosno predstavnica. Kot Evropski parlament moramo biti zelo trdni, kar se tiče tega poglavja. Mladič in Hadžič eh, morata biti zaprta. To je pomembno, moramo jih zapreti. To ni pomembno samo za Srbijo kajti mnogo ljudi se še vedno vidi kot eh, žrtve vojne, namesto da bi gledali na preteklost na nek uravnotežen način. To je zelo pomembno tudi za Bosno. 775 torej, eh, žrtev genocida je bilo zdaj pokopanih in kršilce je treba kaznovati. Zadnje poročilo Vramaca v juliju je bilo zelo kritično in ni razloga, da ne bi pričakovali, da bi tudi naslednje njegovo poročilo bilo enako kritično. Sodišče ima samo še dve leti dela in tako je polno sodelovanje merilo za sodelovanje. Kar se tiče kompromisnih predlogov sprememb, potem smo govorili na srečanju poročevalci v senci, dogovorili smo se, da bomo izločili besedico the most, tako The remaining two fugitives uh, to The Hague can be deemed as convincing evidence of full cooperation. Um, so this, this Tako je zdaj obeseden ta predlog spremembe. Bomo pa glasovali ločeno na ta predlog spremembe. Pomembne so te besedice the most in tako bi vas prosila, da jih ne vključite. Poglejte si tudi novo ubeseditev da bo morda Bramensovo poročilo tudi vključeno, ki bo morda še bolj eh, strogo kot prejšnje. Dobro, spoštovani. Eh, še Flynn in potem končamo s pripombami. Dve minuti. Hvala lepa. Čisto kratek bom. Mislim, da je poročilo zelo dobro. Da so kompromisi dobri, da smo trdo delali na njih, zlasti bi čestital gospodu Kacinu v zvezi s tem in moram reči, da se strinjam večini, z, z večino stvari. Benissimo, allora possiamo procedere. Zdaj pa lahko nadaljujemo z glasovanjem. Prosim, da ustavite glasovalno kartico v režo in glasovali bomo o uh, Hrvaški. Torej prvi odstavek, 19. predlog spremembe za proti, sedaj pa predlog spremembe 20. Za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 21, to je ustni predlog spremembe za proti vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 22 ustni predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa kompromisni predlog dve za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 36 za, proti, vzdržani, sprejet kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o predlogu spremembe 41. Mm, glasovanje v podeljih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani za. Drugi del predloga spremembe 41, ki ga zahteva socialistična stranka, prvi, drugi del, elektronsko, pre, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 24 za, 23 proti. Ali kdo nima kartice in bi želel odati svoj glas, sprejet s 24-23 trenutno. Kdo je za? Gospod predsedujoči, mm, z zamudo sem ustavil svojo kartico, sem pa proti. Torej, kdo je za? Preštejmo najprej, kdo je za. Za predlog spremembe 41. prvi del. Roko dvignejo samo tisti, ki nimajo kartice. Ostali so že glasovali. Torej, kdor nima kartice, naj glasuje z roko za. Štiri. Ne, preveč je zmede. Znova moramo glasovati. Torej, elektronsko glasovanje o prvem delu predloga spremembe 41. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Trenutek, trenutek. Sedaj pa tisti, ki niso mogli elektronsko glasovati, ker nimajo kartice, naj dvignejo roko. Gospod Tenok, povejte. No ne vem, kako je z elektronskim glasovanjem, če sploh deluje, ali ne bi preprosto samo dvigovali rok. To je najbolj pošten način glasovanja. Nekateri so glasilovali dvakrat, ne da bi se tega zavedali. Nekateri kolegi bi seveda lahko dvakrat oddali svoj glas. Da, tukaj obstaja možnost goljufije, res je. Sam sem seveda v dobri viri to sprejel, ampak glede na, na vašo pripombo nimam nič proti. No, torej prosim, da glasujemo z dvigom rok. Nekoliko dlje bo trajalo. Torej, predlog spremembe 41. prvi del. Kdor je za, naj dvigne roko. Prosim, da ima, dvignete visoko roke, kajti moramo vas prešteti. Sedaj naj dvigne roko, kdor je proti. B27 proti 27. Zavrnjen. Drugi del. Drugi del. Za. Za drugi del. Ne. Prehajamo na prvi ustni predlog spremembe. Torej prvi ustni predlog spremembe. Za. Proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 51 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejet. Drugi del. Predlog spremembe 51 vedno za. Gospod Lunaček. Gospod. Smo še vedno pri vprašanju e, za 41 predlog spremembe. Kaj se je zgodilo z njim? Mene zanima, kaj se je zgodilo z predlogom spremembe 41. Razložite, prosim. Predlog spremembe 41 je razdeljen v dva dela. Prvi del je imel je dobil 27 glasov za in 27 proti, torej ni bil sprejet. V drugem delu nismo glasovali. Sedaj pa glasujemo o prvem delu predloga spremembe 51. Za proti sprejet. Drugi del predloga spremembe za proti vzdržani sprejet. 52 za proti vzdržani, mislim, da je sprejet. Predlog spremembe. Socialistična stranka zahteva elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 31 za, 24 proti, sprejet. Predlog spremembe 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 55 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Kompromisni predlog 5. O tem bomo glasovali ločeno glede na zahteve. Prvi del kompromisnega predloga 5. Za. Celotno besedilo razen besed the most. Uh, taken back our, uh, pri, po delih. Ne, je v redu. Allora, siamo al compromesso 5, prima parte. Tut... Compromissni predlog 5, torej celotno besedilo brez besedic the most. Glasujemo o prvem delu kompromisnega predloga 5. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del. Za. proti. Mislim, da je sprejet, ampak nisem prepričan. Drugi del. Dogovorili smo se. Prostite, nisem vam dal besede. Ne morete govoriti, če nimate dovoljenje. Ali ste prosili za besedo, ne morete govoriti, kar tako sicer prihaja do zmede. Drugi del nisem razumel dobro, kakšen je bil izid glasovanja, elektronsko glasovanje. Gospod Tanok. Gospod eh, predsednik, o seznamu glasovanju, ne vem, kako je v mojem, pa kako je pri drugih, ali želite ohraniti besedice the most ja ali ne, ne vem, kako naj zdaj glasujemo. Ali nam lahko razložite? ali lahko pobudnika te spremembe prosim, da pove, kako naj glasujemo. Sekretar bo prebral predlog spremembe, tako boste bo bolj jasno. Celoten kompromisni predlog glasujejo za, razen, torej glasujemo za ta predlog brez the most, gre za celoten tekst brez besedic the most pred besedami convincing evidence of whole cooperation in so on. Tako je zdaj drugi del glasovanje dveh, za dve besedice The Most Pred Convincing Evidence. Ja, gremo nazaj v tekst. Če želite, da bo celoten kompromisni predlog, morate glasovati tudi za drugi del. Torej, drugi del kompromisnega predloga pet za. Proti, vzdržani, sprejet. Prehajamo na kompromisni predlog šest za proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 71, tukaj gre za ustni predlog spremembe, za, proti, vzdržani, za, sprejet. 72 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 73 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 74 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržan, zavrnjen. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 76 za, proti, vzdržani, sprejet. 77 za. Socialistična skupina. Š, glasujemo o predlogu spremembe 76 za elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 32 proti, 22 za, zavrnjen. Predlog spremembe 77 za, proti vzdržani, sprejet 78 za, proti, vzdržan, zavrnjen. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Prehajamo na kompromisni predlog 8 za, pros, eh, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet. Predlog spremembe 90 ne, 89 v dveh delih. Za prvi del, proti vzdržani sprejet. Drugi del, za, proti vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 10, za, proti vzdržani sprejet kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 101 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 102 za, proti, vzdržani, sprejet. 103 za, proti, vzdržani, sprejet. 104 za, proti, vzdržani, sprejet. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 106 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zavrnjen. 107 v dveh delih. Prvi del. Za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del eh, predloga spremembe 107. Za, o, proti, zdržani. Nisem prepričan. Elektronsko preverjanje o drugem delu predloga spremembe 107. Glasujemo. Konec glasovanja. 37 za, 17 proti. Sprejet. 108 za, proti, zdržani, zavrnjen. 110 za, proti, zdržani, mislim, da je zavrnjen. 112 za, proti, zdržani, sprejet. Promisni predlog 13 za, proti, zdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 124. Za, proti, ji umaknem. Ne, pomota. Ne glasujemo predlogu spremembe 104, prehajamo na kompromisni predlog 14. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 15. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 135. Za, proti, ni jasen izid glasovanja, elektronsko preverjanje v predlogu spremembe 135. Konec glasovanja. 33 za, 22 proti sprejet. Kompromis. Predlog spremembe 138 za, proti zdržani sprejet. Predlog spremembe 139 za, proti zdržani sprejet. 140 za, proti zdržani sprejet. 141 za, proti zdržani sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. 142 za, proti, vzdržani, sprejet. 143 za, proti, vzdržani, ni jasen rezultat. Elektronsko preverjanje o predlogu spremembe 143. Glasujemo. Konec glasovanja. 31 za, 24 proti, sprejet. Sto, predlog spremembe 144 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 145 za, proti, vzdržani, sprejet. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 16 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 149 za, proti, vzdržani sprejet. 150 za, proti, vzdržani sprejet. 151 za, proti, vzdržani sprejet. 152 za, proti, vzdržani sprejet. 153 za, proti, vzdržani sprejet. 154 za, proti, vzdržani sprejet vzdržani sprejet. 155 v dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani sprejet. Drugi del za, proti vzdržani sprejet. 157 za, proti vzdržani sprejet. 158 ustni amandma za, proti vzdržani sprejet. Ustni predlog smo imeli 159 za, proti, vzdržani, sprejet. 160 za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava A, 11. E, predlog spremembe za, proti, sprejet. 12, ne, umaknjen, 13 za, proti, vzdržani, sprejet proti? Ne, rezultat ni jasen. Glasujemo o predlogu spremembe 13. Glasujemo. Konec glasovanja. 17 proti 40 za, torej sprejet. Predlog spremembe 14 za, proti 40. Vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 17 za, proti vzdržani sprejet. Ne, 15, ne 17, 16 za, proti vzdržani sprejet. 18 v dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani sprejet. Drugi del za, proti vzdržani sprejet vzdržani. Ne vem. Če gledam, koordinatorja bi moral biti sprejet, ampak očitno ne dvigu, dvigate vseh rok, vsi rok. Ne, preverjene. Torej, drugi del amandmaja 18 glasujemo. Drugi del predloga spremembe 18. Konec glasovanja. 38 za, 15 proti. Kompromisni predlog 18 za, proti, sprejet. Sedaj predlog spremembe 3 v treh delih. Prvi del za, proti, zdržan. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. 5 predlog spremembe 5, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 10, za, proti, vzdržani, sprejet. Končno glasovanje, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 51 za, 3 proti, 2 vzdržana. Čestitke poročevalcu. Poročilo bo sprejeto z veliko večino. Sedaj imamo glasovanje o priporočilu. Ne, ne. Tukaj je elektronsko glasovanje in sicer sprejetje osnutka priporočila. Glasujemo. Konec glasovanja. enainpetdeset za, nihče ni proti, dva zadržana, torej večina je še večja, čestitke poročevalcu. Sedaj pa kratka prekinitev do sedemnajstih, preden se za zaprtimi vrati sestanemo z uh, vodjem delegacije EU na kitajskem Markusom Edererjem.